bil je nepregleden, ni se vedelo natančno, kako se podpisujejo memorandumi o namirah. In, um, delali smo z inštitutom v stanju izrednih razmer, brez demokratičnega nadzora. In izkušnja zadnjih let je bila med najbolj negativnimi, z nekaterimi. Z reševanjem eh, za zelo visoke stroške. In zato se mi zdi pomembno ne samo, da eh, to uredbo vključimo v pravni okvir skupnosti, temveč gre tudi za revizijo tega mehanizma. Kajti mi smo si naprimer želeli, da bi v poročilu rekli, da evropski proračun prispeva k eh, finančnim mehanizmom tega evropskega mehanizma za stabilnost, kajti tako bi lahko imeli tudi nadzor nad izvajanjem tega, ampak to ni bilo sprejeto, smo pa pripravili predlog spremembe. In drugi element, ki bi ga želeli videti v tem besedilu, je, da bi prihodni programi, eh, prilagoditveni programi bili delegirani akti, kajti tako bi jih lahko Evropski parlament tudi zavrnil, ampak tudi to ni bilo sprejeto in tudi to bomo na plenarnem zasedanju predložili kot predlog spremembe pa še en amandma predlagamo in sicer analizo socialnega učinka, predvsem, um, ko gre za politike, ki se razvijajo na osnovi tega mehanizma. V Grčiji se to ni zgodilo in tam vidimo, do kakšnih eh, negativnih posledic je to prišlo in potem imenovanje izvršnega direktorja. Um, Če tu nimamo možnosti, ni zagotavljena demokracija varovalo. Dobro, če ESM deluje kot varovalo, je sicer to v redu, ampak to delovanje varovala naj bi se zgodilo avtomatsko na osnovi določenih meril če je za to potrebno soglasje v svetu, potem eh, ne moremo biti zadovoljni niti s poročilom, niti s predlaganimi reformami. Eh, Presrčna hvala. Eh, gospod Papadimulis, prosim. Laiko tamijo staterotita. Ne, to hrijažomaste. Kje je to akrivoš, ven hrijažomaste, kjer je Dobrovskis. To potrebujemo, gospod Dombrovski vendar pa ne potrebujemo evropske kopije eh, mednarodnega denarnega sklada. V Grčiji eh, smo boleče občutili, eh, kakšne napake so delali neoliberalci v mednarodnem denarnem skladu. In sedaj potrebujemo uh, sklad za stabilnost, kot je rekla gospa Hübner. Uh, ta uh, mora biti umeščen v evropski pravni red, v skladu z evropsko metodo in ni mogoče o tem odločati samo v nacionalnih parlamentih. Uh, Tudi v Evropskem parlamentu je treba odločati o tem. In poleg tega je potrebno. Se ne nadomesti samo IVF, mednarodni denarni sklad. Ehm, ne potrebujemo šojblove dogme v smislu neoliberalcev. Potrebujemo ustrezne spremembe, da eh, bi v Eh, komisiji, ki je za to pristojna, potrebujemo ustrezne regulative. Hvala. Gospod Papadimulis. Naslednji govornik, Marko Vali. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot skupina ne moremo sprejeti argumentacije za vzpostavitev Evropskega denarnega sklada. Gre za mehanizem za stabilnost, ki naj bi ga institucionalizirali. Torej, kaj naj bi se zgodilo? Gre za dajanje pogojnih eh, posojil, eh, In eh, kolega Papadimulis je že dobro povedal, da smo s takšnimi posojili ponižali grški narod. V zameno za kaj eh, so podana ta posojila? V zameno za znižanje plač, za grozovito poslabšanje socialne situacije? Torej gre za institucionalizacijo tega načela. Na ta način bi to načelo postalo bolj demokratično in to je pravzaprav zločin. Potrebno si je znova ogledati celoten sistem in proučiti neravnotežja znotraj evroobmočja. Kajti neravnotežje obstaja in potrebujemo pravo demokracijo, vendar tega z Evropskim denarnim skladom zagotovo ne bomo rešili. Kiitokset, edustaja Valli. Sitten ENF-ryhmän nimissä edustaja Mih- Sedaj pa v imenu ENF, gospod Marušik. E, Hvala, gospa predsedujoča. E, tu govorimo o trgu. Svobodni trg e, se stoji v tem, da podjetja, ki nimajo dobička, bankrotirajo in da tisti, ki najbolj zadovoljujejo potrošnike, obstajajo in zato imamo tudi razlikost blaga na trgu. Eh, In sicer na trgu odločajo o uspehu dva dejavnika, nizki stroški in zainteresirani potrošniki. Eh, vsakršni eh, posegi v svoboden trg omogočajo eh, preživetje neučinkovitim akterjem, po drugi strani pa to pomeni tudi stroške za tiste, ki so uspešni. Taka inštitucija, kot je denarni sklad, je nadaljni mehanizem, ki zelo močno posega v gospodarstvo in sicer je to poseg, ki je proti eh, svobodnemu trgu in rezultat je lahko en sam. Učinkovita podjetja bodo motena v svojem razvoju in potrošniki bodo nosili finančna bremena tistih, ki so neučinkoviti in bi morali bankrotirati. Eh, ustanovitev tovrstnega sklada eh, pomeni tudi oligarhične prednosti za velika podjetja. In ti privilegiji pravzaprav pomenijo samo diskriminacijo vseh drugih. To pomeni, da se bo generaliziral mehanizem, da bo učinkovitost kaznovana in nagrajena neučinkovitost. E, tako e, bomo sicer imeli gospodarsko rast, ampak za minusom pred številko. Hvala. Eh, hvala, gospod Marušik. Sedaj pa za nepovezane Sofi Montel. Dragi kolegi, leta 2010 je trojka usilila ukrepe varčnosti grškemu narodu. In to je vodilo v katastrofalno situacijo v Grčiji, ki jo je povzročilo nekaj mednarodnih izvedencev in sedaj predlagate eh, Evropski denarni sklad. In črno na belem ste zapisali, da naj bi ta sklad zagotavljal finančno pomoč eh, državam, ki jo bodo potrebovale, ampak pod specifičnimi pogoji v okviru programa prilagajanja. Vemo pa, kaj ta program prilagajanja pomeni znižanje plač v Grčiji, privatizacijo eh, podjetij, zvišanje brezposelnosti in tako naprej. To so torej najhujše posledice evropeizma Nemke, ki vodi Evropo z trdno roko. To je Evropa, ki je ljudje ne marajo in ki narodi nasprotujejo. Hvala lepa. Hvala. Gospa Montel. To so bili predstavniki političnih skupin, sedaj prehajamo na posamezne poslance. In najprej gospod Ferber za dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča, komisar, drage kolegice in kolegi. V finančni krizi eh, smo videli nekaj zelo jasno. Eh, evropski mehanizem za stabilnost in predhodnik EFSF sta bila uspešna nepolitična, na osnovi dejstev in pravil so se sprejemale odločitve. To je bistveno več, eh, kot je lahko mogoče trditi za eh, Evropsko komisijo. ESM, FSF e sta bistveno vplivala na to, da so programi na Irskem, Grčiji, eh, Portugalskem in Cipru bili učinkoviti. Iz tega izhaja logičen sklep. To, kar se je obneslo, ne bi smeli načeloma postavljati pod vprašaj. Seveda lahko razmišljamo, kako oblikovati oziroma izboljšati sodelovanje med parlamentom in ESM-om, naprimer za institucionalnim sporazumom, vendar pa ne smemo pretiravati, e, kajti ob koncu e, bodo dala sredstva na voljo države članice. To pomeni, da bodo nacionalni proračuni, nacionalni parlamenti Um, jamčili eh, za to eh, in nacionalni parlamenti bodo pristojni za kontrolo in eh, to zagotavlja tudi princip odgovornosti. In nekateri predlogi kolegov, naprimer, da bi za večinskim sklepom odločali o programe makroekonomske prilagotitve, da bi evropski finančni minister lahko razmišljal o uporabi sredstev, da se to zavrača. Skratka, eh, motiv za eh, odgovornost za jamčenje je centralen. Hvala. Eh, hvala gospodu Ferberju. Sedaj pa kot naslednja govornica, gospa Gadja Zabal Rubial. Dve minuti. Prisrčna hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Od začetka ekonomske krize se je pokazalo, Eh, da ima eh, evro eh, šibke točke in vedno je bilo rečeno, ja, zato je treba Evropski denarni sklad poglobiti in koraki so bili že storjeni, vendar pa je treba še veliko postoriti. Zlasti, kar zadeva Evropski sistem jamstva za vloge, oziroma to, kar dovoljuje državam evroobmočja, da se zaščitijo pred novo krizo. Sedaj razpravljamo eh, o reformi eh, meddržavnega eh, mehanizma za stabilnost, ki je bil oblikovan in parlament je vedno rekel, da je to potrebno spremeniti. Ta ESM naj bi sedaj integrirali v okvir EU. Eh, v skladu z metodo skupnosti bi to dovolilo upravljanje in tudi ekonomsko politično koordinacijo, proračunsko politično koordinacijo in eh, zagotavljanje demokratične legitimnosti. Eh, in potem lahko tudi evropski proračun lahko prispeva. Parlament bi lahko izvajal proračunsko kontrolo in računsko sodišče bi bil zunanji kontrolor. Eh, pogoji, eh, prilagoditveni mehanizmi, eh, v skladu s trojko se je to zahtevalo v preteklosti, vendar pa je bilo to pretirano. In zato je zelo pomembno za prihodnost, da prilagoditveni programi v prihodnje, Eh, socialne eh, zahteve eh, učinkov preverjal naprej, zato da bi se preprečile posledice. Evropski parlament, no, to, kar se dogaja, ima politično vrednost, ne vsebinske vrednosti, ampak upam, da boste naše pribodnosti upoštevali. Hvala, gospe Gardi Rubijal, sedaj pa gospod Luke gospa predsedujoča, na začetku Evropskega mehanizma za stabilnost je bila eh, kršitev pogodbe in sicer zaradi eh, ta eh, klauzula o pomoči in iz tega je nastal Evropski mehanizem za stabilnost. Danes se govori o tem, da bi ESM zamenjal Evropski denarni sklad in to bi bila zopr kršitev pogodbe, kajti Evropska unija sploh nima kompetenca, da ustanovi Evropski denarni sklad. Nikjer v evropskih pogodbah Eh, ni zapisano, da je poblaščena za ustanovitev denarnega sklada. To je ponovno primer za to, da jo e poskuša eh, eno pristojnost za drugo eh, povleči na se. In izkušnje, ki smo jih imeli s tem, so slabe. Če bi EU imela prenešeno kompetenco za denarno Eh, politiko, potem bi to lahko vplivalo na nastanek krize. No, ko je bila kompetenca za begunce prenešena na EU, je prišlo do begunske krize. Eh, zakaj eh, želimo zdaj še te nove pristojnosti? To je v nasprotju za pogodbami in sploh ni nobenega razloga, zakaj bi to napravili. So, pristojne so po evropskih pogodbi države članice. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Ko poslušam to razpravo, se nam zdi, da trpimo za ekonomsko amnezijo, kot da ne poznamo zgodovine. Govorimo o neskladnostih v gospodarstvu v Evropi. Naj podam samo en primer. Poglejmo si britansko zgodovino iz leta tisoč devetsto šestinpetdeset. Kaj se je zgodilo takrat? takrat je prišlo do primankljaja proračuna in potem je prišlo do krize. Krizna neskladja se dogajajo v Evropi že od začetka zgodovine. In Nemčijo velikra, veliko krat eh, označujemo za krivca, ampak bil je vsaj, obstajal vsaj en dober Nemec, Willy Brandt je rekel, da smo pripravljeni dati 30 odstotkov našega valutnega dodatka oziroma presežka za začetek oziroma za ustanovitev Evropskega denarnega sklada, ampak pod enim pogojem. Sposobni morate biti upravljati svoje gospodarstvo. Ne smete priti potem v to hišo, v ta parlament

Ja, hvala lepa. Strinjam se eh, s predhodnim govornikom. Saj, zdaj vzpostavljamo mehanizem in ne glede na to, kako mu rečemo, ali gre za mehanizem stabilnosti ali za denarni sklad, vsi moramo razumeti, da obstaja potreba po tovrstnem mehanizmu. Vendar pa, glede na to, da sem iz Irske in če pomislimo na Irsko, razumemo, zakaj mogoče nismo najbolj naklonjeni temu. Še vedno plačujemo namreč za reševanje bank izpred nekaj let in to bomo plačevali še do leta 2040. Tako da je težko biti optimističen glede delovanja tega mehanizma, zlasti, kadar imamo v mislih samo ljudi eh, z Irske, ki imajo težave, naprimer, z najemanjem hipotekarnih kreditov pri bankah obresti so zelo visoke in veliko ljudi na Irskem se sooča z gospodarsko krizo in se ne more preživljati. Tako da smo težko polni upanja, da bo ta mehanizem deloval. Deloval pa bo le, če bo pregleden in če bo deloval odgovorno. In banke same ne plačujejo nič davkov, čeprav imajo ogromne dobičke. Zdaj pa govorimo o davkoplačevalcih, ki naj bi bili za ta mehanizem. Mislim, da Irci ne bodo preveč za to. Hvala. Hvala lepa, Hvala lepa, gospod Pedičini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Oprostite, ampak čemu bo služil ta novi evropski eh, denarni sklad? Ali je potrebno rešiti še kakšne nove nemške in francoske banke. <laughs> Ja, hvala. To smo že storili z državnimi sredstvi leta 2010. Takrat smo pod opravičilom, da eh, rešujemo Španijo in Grčijo, v Italiji morali zagotoviti 60 milijard evrov za francoske in pa nemške banke. In od tega nismo dobili niti evra ta nov evropski denarni sklad naj bi okrepil eh, stabilnost, ampak pravzaprav bomo dosegli ravno nasprotno. Kajti Francija in Nemčija spravljata druge države v eh, težave in eh, zahtevata prestrukturiranje, ki pomeni še večji poseg v suverenost posameznih držav članic. In potem se bo zgodilo podobno, kot se je zgodilo v primeru predsednika Junkerja, ki se je moral upravičiti Grčiji zaradi posledic varčevalnih ukrepov. Prišlo je do recesije, torej čas je, da spremenimo naša prizadevanja in da se borimo proti brezposelnosti, revščini in pa socialni nepravičnosti. Kito, Hvala lepa, gospod Pedičini. Naslednji pa je gospod Elisen za minuto in pol. Gospa. Predsedujoča. Eh, gre za Evropski denarni sklad eh, in eh, pomembno je, da obstajajo primerljivi ekonomski pogoji. Ko je bil evro uveden, ni bilo govora o tem. Uvedba evra je bila velika napaka in to je prispevalo tudi k ekonomskim slabosti. Celo vrsto je primerov in to je pripeljalo do šibke ekonomske rasti države. Eh, kot so eh, Švica in Norveška, so bile bistveno manj prizadete. Eh, Nizozemska je dala ogromno denarja za države, kot so Cipar in Grčija. To so države, ki sploh niso izpolnjevale konvergenčnih kriterijev. Eh, evro pravzaprav ni denar, ampak nas to stane denar. Evropski denarni sklad eh, bi moral biti instrument kriznega menedžmenta in zato se celo eh, predlaga, da se pravica do veta nacionalnih držav odpravi. Mala država kot nizozemska potem sploh ne bi imela več nobene besede. Predsedujoča, jasno je treba povedati, mi smo proti Evropskemu denarnemu skladu, mi predlagamo, da bi Evropski mehanizem za stabilnost bil čim prej odpravljen. Hvala. Nekaj težav je bilo s tolmačenjem v angleščino. Dobro, lahko nadaljujemo. Kolega Karas, izvolite, dve minuti imate na voljo. Ja, vicepresident, frau. Gospod, eh, podpredsednik, gospa predsedujoča, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Evropski parlament že leta zahteva nadaljni razvoj, ESM-a, eh, e e eh, v evropski denarni sklad. Mi smo to že napravili v našem poročilu o razlogih in vplivih, Eh, največjih, eh, največje ekonomske, eh, finančne in socialne krize. In sicer je šlo za poročilo, ki je zadevalo kontrolo trojke. In to počenjamo tudi danes iz polnega prepričanja, da iz tega lahko potegnemo nadaljni poduk iz finančne krize, krize zadolžitve da oblikujemo močnejšo ekonomsko in finančno unijo, da prispevamo k večji stabilnosti v Evropski uniji. E, ta Evropski denarni sklad pa želimo na osnovi e, prava skupnosti in kontrole Evropskega parlamenta in ne samo e, kot nek medvladni in meddržavni instrument. Za denarnim skladom Eh, želimo stabilnostno pomoč za države članice, ki so v stiski, ampak to samo pod strogimi pogoji in t, eh, tistim, ki želijo izvajati reforme. Eh, petsto milijonov, milijonov uh, evrov bi moral imeti ta sklad. To bi moral biti sestavni del evropskega proračuna in to kot uh, ultima racija, kot zadnje varovalo uh, za uh, enotni sklad za reševanje za banke. Ta sklad je potreben za to, da bi bila Evropa bolj neodvisna, bolj stabilna, da bi okrepili evro in zato, eh, da bi eh, v eh, Evropi v stiski lahko pomagali brez tuje pomoči in da bi um, komisije ukrepili pri sanacijskih programih in pri programih pomoči. Mi podpiramo to vrstni razvoj in prosimo države članice, da napravijo vse, da končno oblikujejo za to okvirne pogoje. Hvala. Hvala lepa, gospod Karas. Naslednja je gospa Breso, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod podpredsednik, drage kolegice in kolegi. Nekoliko smešno je poslušati kolege ki zagovarjajo suverenost eh, odločanja posameznih eh, držav članic. Kajti sistem eh, Evropskega denarnega sklada, ki se ne bo tako imenoval, se je doslej uporabljal za sprejemanje odločitev ze strani držav članic ni šlo za popolno vključitev v eh, pravni sistem Evropske unije. Torej, pojavile so se težave v upravljanju eh, pri tem instrumentu in zaradi tega želimo doseči večjo verodostojnost novega sklada. In zato je tudi tako zelo pomembno, da ta sklad vključimo v eh, pravo skupnosti, če tudi se to ne bo zgodilo na zadovoljiv način. Parlamentu pa moramo dati možnost soodločanja. In začeti je potrebno z eh, spremembami pri imenom. Kajti celotna zmešnjava se je eh, pojavila zgolj zaradi imena. Ehm. Gospa Bresso, modri karton za vas. Od gospoda Etheridgea. Ga sprejmete? Kot kaže, ja. Gospod Etheridge, izvolite. Ja, hvala, da ste sprejeli ta modri karton. Imam res resnično dobro vprašanje. Slišal sem že besedo sovereignist ki se je uporabljala tukaj v tem parlamentu. Ali, je, ali mi lahko pojasnite, zakaj gre? Ali je to nega, izraz z negativnim pomenom, se pravi tisti, ki se zauzemajo za suverenost? Kaj to pomeni? E, Sovranist. Zagotovo. Suverenisti so tisti, ki menijo, da, me, da je potrebno pristojnosti ponovno prenesti na raven držav članic ali eh, pa da mora naše sodelovanje temeljiti na medvladnem eh, sodelovanju. Federalisti pa menimo, da je potrebno določene politike prenesti na evropsko raven in skupna valuta je zagotovo ena izmed takšnih politik. Eh, ja Hvala za to. Gremo naprej po dnevnem redu oziroma po seznamu govornikov. Naslednji je gospod Kuzmijok, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča in pozdravljeni, gospod komisar. Glede vzpostavitve Evropskega denarnega sklada želim izpostaviti upanje, da bi to okrepilo zaupanje in okrepilo moč Evropske unije sedanje vladne organizacije, kot so e SM, sodeluje tudi z um, Evropskim parlamentom, ko gre za dogovarjanje o pravilih na tem področju. In to vse povečuje demokratično odgovornost. Želim povdariti, da ta sklad in spremembe delovanja evropskega denarnega sistema bodo veljale tudi za države, ki niso v evroobmočju in bi pripomogle k temu, da bi vse delovalo bolje in bolj transparentno. Tudi dostop teh držav članic do sredstev iz tega sklada bi bil boljši. Hvala. Hvala, gospod Kuzmijuk. Zdaj pa gospod Omarči. Gospod predsedujoča, najlepša hvala. Izkušnje desetletja politike varčnosti so pokazale, da je ta politika neuspešna v Evropi, ampak to očitno ni dovolj. Macron in Merklova nista našla nobene druge možnosti, kot da ustanovita novo evropsko inštitucijo, ki ne bo pod nikakršnim nadzorom Evropskega parlamenta. In ta Evropski denarni sklad bo uničil države, ki se bodo znašle v težavah, uničil bo eh, tudi. Eh, države, ki temelijo na socialnem gospodarstvu in usilil bo neoliberalno politiko. Nič v tem ni za narod, eh, vse pa je uprit bankam. Najlepša hvala, dragi kolega. Sedaj pa dobi besedo gospod Eterič za minuto in pol. Thank you, Mr. President. Hvala, predsedujoči. Kako koristno Evropski denarni sklad. Res, kako koristno, ko imamo države, organizacije, podjetja, gospodarstva, ki so v težavah. In takrat bomo vzeli denar do okolovrčevalcev in ga vrgli stran. Res koristno. Tako koristno, kot Takrat, ko so države se pridružile evroobmočju, edina težava je v tem, da te države, te organizacije, gospodarstva in podjetja so v težavah zaradi omejitev tega evroobmočja, ki ste ga jim tako prijazno ponudili. Treba si je priznati, to ne deluje. Ta gospodarstva morajo sama poskrbeti zase podjetja, ki niso dobičkonosna, morajo propasti. To je rezultat trga. To bi bil prosti trg. Namesto tega pa imamo ogromne zneske davkoplačevalskega denarja, ki ga zdaj želimo vlagati v Evropski denarni sklad. Jaz bi resnično predlagal, da moramo vsi poskusiti razumeti, da ne moramo rezervirati trga in ne moremo kar zapravljati milijonov davkoplačevalskega denarja za to vrstne projekte. In to spet. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Le Breton za minuto in pol. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evroobmočje je izjemno krhko, kajti eh, države članice so izjemno raznolike in imajo različen gospodarski razvoj. Eh, in eh, to je dobro razložil tudi znanje ekonomist in zato se bo to izkazalo tudi v prihodnji finančni krizi. Evropska unija se skuša temu zoprstaviti z vedno strožjimi pravili. Leta 2010 je bil spostavljen Evropski mehanizem stabilnosti. Ta naj eh, bi preveč temeljil na medvladnem sodelovanju in zaradi tega sedaj potrebujemo Evropski denarni sklad, ki bo v večji meri vključen v eh, celoten sistem Evropske unije. Gre za še en napad na neodvisnost držav članic in zato temu nasprotujem. Ta sklad bo zagotavljal finančno pomoč državam članicam, ampak eh, pod določenimi pogoji. In eh, ti pogoji vključujejo program vrčevanja in pa izvajanja reform. Torej, glasoval bom proti, kaj, ne želi, kaj ti ne želim, da bi se Francija v prihodnosti znašla v rokah tega sklada. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Stolajan za dve minuti. Mulțumesc, domnule președinte. De la... Eh, hvala, gospod predsednik. Od samega začetka sem vedno znova povdarjal, če želi Evropska unija oblikovati, ustanoviti nek instrument za to, da bi pomagala državam članicam, ki imajo finančne težave, potem je racionalna rešitev ta, da evropski mehanizem za stabilnost Eh, izzamemo iz meddržavnosti in ga prenas, prenešemo eh, v okvir skupnosti. To je pozitivno, da je komisija dala ta pregled in da imamo danes to poročilo. Oboje podpiram. Vendar pa poudarjam, da se je svet odločil za to, da ne razpravlja o predlogu komisije in ga, da ga ne postavlja pod vprašaj. E, ta novi mehanizem za stabilnost e, naj bo odprt za države članice, ki niso del evroobmočja, evro Eh, ki pa imajo dožnost, da spremejo določene ukrepe za to, da pristopijo k evru, ampak z enim predlogom spremembe. Ta možnost mora biti eh, na voljo tistim državam članicam, ki so se že odločile, da želijo uvesti evro in eh, ki Eh, izpolnjujejo določene konvergenčne kriterije, tako kot je to dogovorjeno z eh, komisijo in Evropsko centralno banko. Zagovarjam tudi še nek nadaljni predlog poročila, eh, ta novi evropski mehanizem za stabilnost bi moral prevzeti tudi nalogo um, zadnjega varovala za um, enotni sklad za reševanje. Eh, tako da bi eh, tudi po tej poti lahko razvili drugi steber bančne unije. Eh, hvala gospodu Stolojanu. Silva Pereira. Sedaj pa dobi besedo gospod Silva Pereira. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da ta razprava potrjuje, da ta parlament želi, da Vsej seveda reforma mm. es ema, eh, ki naj postane varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje. Eh, vendar pa bo to prispevalo k evropskemu eh, mehanizmu za stabilnost, kar bi bilo del pogodbe in v pristojnosti kontrole strani meha, parlamenta. Eh, s tem bi dosegli um, neodvisnost napram uh, eh, IVF-u in s tem bi lahko odprli novo stran uh, tega poglavja. In zelo pomembno je, da se nekaj naučimo iz preteklih programov uh, prilagajanja. Uh, vendar pa je potrebno preveriti tudi socialne učinke. In mislim, da so pravzaprav to sporočila tega umestnega poročila, o katerem naj bi glasovali. Eh, svet in komisija bi morala parlamentu dobro prisluhniti, kaj ti mi zastopamo eh, državljane. Ja, Sedaj pa dajem besedo poslancu gospodu Marijasu za eno minuto. Eh, hvala lepa gospod predsednik. Drage kolegice, dragi kolegi. Veliko črnila je bilo že prelitega v povezavi s Evropskim denarnim skladom. Zadnja žrtev trojke je vsem poznana, to je bila Grčija in uh, grško ljudstvo je bilo pahneno v revščino in države evro območja so prispevale k temu. In uh, to je struktura in politika evro območja, uh, eh, ki je bilo oblikovano zato, da bi služilo nemškim interesom. Uh, in tudi ta um, mehanizem za stabilnost, ki pravzaprav prinaša revščino in zelo trde in stroge programe prilagajanja. In sistem Evropske centralne banke uh, služi temu istemu namenu in to vse koristi samo kapitalu. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Rozati za dve minuti. Uh, uh, hvala, predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati komisiji za pripravo tega poročila. In pripričan sem, da je to pomemben korak naprej, ko gre za krepitev gospodarske in denarne unije v Evropski uniji. Evropski denarni sklad naj bi nadomestil in absorbiral Evropski mehanizem za stabilnost kot učinkovitost in ključni mehanizem za boj proti krizi. To je ukrep, ki zapolnjuje pomembno vrzel v sistemu upravljanja v evrobmočju. Katere pa so naloge EDS bi zagotovil podporo državam članicam v finančnih težavah. To je, lahko bi rekli, vloga Evropskega sklada za reševanje. Ampak na ta način bi bili ukrepi učinkovitejši in hitrejši. Kot drugo, druga naloga pa je to neke vrste varovalni mehanizem za banke v času finančnih težav zagotovili bi finance državam in bankam. Na ta način bi prekinili ta začaran krok povezav bank in držav. To bi bilo tudi fiskalno neutralno. Še več prednosti prinaša, kar zadeva upravljanje to bo veliko učinkovitejše, kot da bi bil del pravnega okvira Evropske unije. Na ta način bomo lahko zagotovili hitrejši odziv na krizne situacije. Imam pa tudi en pomislek. Evropski denarni sklad ni konkurenca ostalim možnostim prosim za tako rešitev, da bi vseeno to ne bila konkurenca mednarodnemu denarnemu skladu. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Toma. Za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodarska kriza leta 2008 je pokazala, kako grozljive so lahko posledice nepopolne unije, ki zagotavlja svobodo kapitala, ne zagotavlja pa popolne solidarnosti. In zaradi tega je instrument Evropskega monetarnega sklada še kako pomemben. Potrebujemo tudi enotno denarno politiko. Pozdravljam to besedilo, ki bo zagotovilo določeno varnost in ki nam bo omogočalo koordinirano delovanje v primeru krize v neki državi članici. Pri tem gre tudi za preprečevanje posledic eh, za krize v eni državi za druge države članice. Spoštovati je potrebno tudi načela pakta stabilnosti in eh, rasti. Ampak eh, to je v skladu z varčevalno politiko, ki se je uporabljala tudi v času krize, brez soodločanja brez preglednosti in brez demokratičnega sodelovanja Evropskega parlamenta eh, bo ta denarni sklad eh, le eh, ogrež, ogrožal evropsko denarno politiko. Hvala lepa, draga kolegica. Sedaj pa gospa Tomašič za minuto. Hvala lepa. Čisto na začetku tega poročila piše, da je uvedba evra ena od najpomembnejših, eden od najpomembnejših dosežkov evropskega projekta. No, ko, kakor za koga lahko, lahko vprašamo Grke ali pa Italijane. Sicer je res, da je bil evro koristen za politični projekt, ker je dodatno centraliziral Evropo in zmanjšal manevrski prostor državam članicam. Enako se bo zgodilo z ustanovitvijo Evropskega denarnega sklada, ki predstavlja še en integracijski korak ta ustanovitev in preobrazba v Evropski stabilizacijski mehanizem so bili logični v kontekstu grozne finančne krize in zaradi potrebe, da se evroobmočje stabilizira in da postane odpornejše. Pobuda za ustanovitev Evropskega denarnega sklada želi krizne mehanizme narediti za stalne in okrepiti vlogo, njihovo vlogo v prihodnosti. Ampak za to ni dejansko nobene potrebe. Hvala. Najlepša hvala, draga kolegica. Sedaj pa dobi besedo gospa Pietikainen za dve minuti. Sirpa. Hvala lepa. Ustanovitev Evropskega denarskega sklada je logični korak naprej in logično nadaljevanje Evropskega mehanizma za stabilnost, ki je bil ustanovljen v času posledic krize, ko smo vedeli, da države članice ne, ne morejo prostovoljno sodelovati v paktu za stabilnost. Skupaj ti svežni predstavljajo dosledno celoto in na tej točki lahko Evropski denarni sklad postane samostojen igralec in akter. To bi moral biti učinkovit organ, ki bo sprejemal učinkovite odločitve na podlagi pravil, ki smo jih skupaj dogovorili. Mislim, da je to potrebno, če si pogledamo stabilnost na dolgi rok. Ampak odkrito rečeno, ali menite, da lahko države članice odločajo o tem na podlagi enakih meril, ko govorimo o podpornih svežnih za Nemčijo, Francijo, Malto in Cipar? Ali bodo merila enaka za vse te države? Če dejansko želimo imeti mehanizem, ki bo deloval na trgu na predvidljiv način, potrebujemo evropski denarni sklad, ki ima neodvisen status in ne bo deležen pritiskov od držav članic. Smo, kjer smo, v postopku odločanja in menim, da smo zdaj naredili korak naprej od časa, ko je bilo stanje precej zmedeno v času pakta za stabilnost in rast. Veliko pa je treba še narediti. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo Gospod Gajer, za minuto. Hvala, gospod predsednik. Eh, in prav impresionira me vaše jezikovno znanje. Gospe in gospodje, predlog komisije EU, eh, da bi evropski mehanizem za stabilnost prenesli v evropsko pravo, je dober in pravilen, kajti samo na ta način je mogoče izvajati demokratično kontrolo strani Evropskega parlamenta in jo tudi zagotavljati. Svet eh, ne bi smel več zapostavljati te teme. Eh, jasno je, da je treba strukturo upravljanja eh, evroobmočja razvijati in da je potrebna funkcija eh, za stabilizacijo, zato da bi se izognili šokom in to mora biti eh, del evropskega proračuna, ne smemo imeti podvajanja oziroma drugih struktur, eh, zaradi tega je možno imeti eh, ustrezno oblikovane evromočje, samo če to predvideva tudi proračun. Fiksacija na en odstotek bruto nacionalnega dohodka, kar nekateri zagovarjajo, to je na, napačno. E, če želimo rezultate, potem morajo biti za to na voljo tudi ustrezna sredstva e, in e, ekonomsko in inteligentno bi bilo, naprimer, imeti nek koordiniran transakcijski davek oziroma sredstva za koriščenje tega območja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Keli za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa. Pozdravljam delo, ki je bilo opravljeno v luči vzpostavitve Evropskega denarnega sklada. Menim, da bi na ta način zagotovili finančno pomoč državam članicam na boljši način. Programi finančne pomoči so pomembni, ampak pomembno je tudi to, da odločitve ostanejo v rokah držav članic. Vzpostavitev Evropskega denarnega sklada pa bo pomagala k vzpostavitvi boljše družbe. Prihodnost ekonomske in monetarne unije bi morala biti taka, da se ponovno vzpostavi zaupanje javnosti vanjo. Zato pa je treba okrepiti Evropski mehanizem za stabilnost. Poleg tega se moramo osredotočiti na razvoj unije kapitalskih trgov, kar je nujno za nove mehanizme financiranja podjetij in to lahko dopolnjuje Evropski investicijski sklad. Pozdravljam številne določbe v tem poročilu vključno s tem, da lahko sodelujejo vse države članice, ne le države članice evroobmočja. In dovolj strokovnega znanja je potrebnega, se zahteva za to. Pozdravljam pobudo Evropskega parlamenta, ki se ukvarja s tem stališčem. Glede na to, da je postopek v svetu tekel precej počasno. Prvič, se mi zdi, da parlament kaže tovrstno pobudo v interesu naših državljanov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Sand za minuto. Hvala, gospod predsednik. Napredek bo še naprej problematičen v, na evropskem trgu, če ne bomo razrešili določenih težav. Evromoče mora izboljšati institucije, ki nadzorujejo njeno delovanje in preprečiti krize. To bo pripomoglo k stabilizaciji institucij in njihove funkcije. Še vedno pa obstaja nezaupanje v državah članicah, ne samo v majhnih državah članicah. Nekateri predlogi gredo v smeri federalizacije, ampak nekateri menijo, da je zato še prezgodaj. Evropski denarni sklad bi moral biti vključen v metodo skupnosti drugače bo oviral delovanje za naprej. Mogoče je bolje, da bi imeli na začetku Evropski denarni sklad, ki deluje počasneje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Seinfeld. Hvala lepa, predsedujoči. Konjunktura je stani element enotnega trga. In ta vpliva tudi na gospodarstvo in na gospodarsko učinkovitost. Ampak vprašanje je, kdaj se pomankanje rasti spreobrne v recesijo, pri kateri trpijo tudi državljani in Zato potrebuje Unija močan mehanizem za stabilizacijo finančnih fluktuacij in finančnih nihanj. Države članice potrebujejo pomoč v obdobju recesije. Stabilizacijski mehanizem v okviru Evropskega denarnega sklada bi bil mogoče dobra rešitev. Na bom um, govoril o samem imenu, to je manjša zadeva, ampak menim, da bi morali sistem glasovanja okrepiti. Še eno pomeno vprašanje pa je, kdo bo upravičenec pomoči iz Evropskega denarnega sklada. EDS bi moral zagotoviti neke vrste varovalni mehanizem za sklade za prestrukturiranje in za likvidacijo. Po mojem mnenju bi moral imeti ta mehanizem stalno naravo, če želi biti učinkovit in delujoč. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Vajtere za dve minuti. Izvolite. Prezidente kolegice in kolegi želim čestitati poročevalcem in izraziti zadovoljstvo da ponovno aktivno delujemo na politično občutljivih vprašanjih. Svet še ni niti začel delati na tem in obravnavati tega vprašanja. Podpiram ta mehanizem, treba ga je reformirati, saj je treba gledati v prihodnost in na potencijalne prihodnje finančne krize. Gospodarsko in finančno sodelovanje je težje, zaradi tega, ker je v evroobmočju manj držav članic, ker niso v njemu vse. Zato je potrebna učinkovita in hitra rešitev za zagotovitev pomoči. Predlagana rešitev je, se mi zdi dobra. Evropski denarni sklad, glede, ne glede na ime, ki ga bomo izbrali, ki bo vključen v Evropski finančni pravni okvir, bo pomembno pripomogel k boljšemu delovanju trga. Treba pa je tudi zagotoviti, da ne bo prišlo do prekrivanja dela z drugimi institucijami. Če želimo vzpostaviti učinkovist sistem odločanja, moramo razširiti nabor orodij v okviru mehanizma za stabilnost, ključno z demokratično odgovornostjo do Evropskega parlamenta in do držav članic. Z razširitvijo nabor, nabora orodij iz mehanizma za stabilnost bomo dosegli ravnoteže. Države, ki bodo v težavah, bodo morali sprejeti večjo odgovornost do svojih državljanov in do državljanov drugih držav članic. Ko reformiramo mehanizem za stabilnost, je treba večji povdarek dati državam članicam kot bankam, saj nosijo večjo odgovornost. Odkriti moramo biti do svojih državljanov. Vidimo, da je veliko različnih mnen v različnih državah članicah, ampak dober je namen za reformo tega mehanizma. Hvala. Najlepša hvala. Nihče se ni prijavil k besedi v okviru proste razprave, tako da dajem kar takoj besedo podpredsedniku Dombrovski so v imenu komisije. Izvolite, beseda je vaša. Uh, hvala, predsedujoči kolegice in kolegi. Pozorno sem prisluhnil izmenjavi mnen in o poglobitvi Evropskega denarnega sklada. Lahko podpremo take, tako razmišljanje glede prihodnje arhitekture gospodarske in denarne unije. Menimo, da je ta predlog korak v pravo smer in naj ponovim, zakaj. Vključitev ruskega mehanizma za stabilnost bi prinesla večjo stabilnost v okviru boljše koordinacije in usklajevanja politik. Komisija, svet in ECB igrajo pomembno vlogo v, tem, v tej zvezi. Na ta način bi tudi povečali odgovornost na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni ter povečali demokratično legitimnost. Države članice bi bile upravičenke, pa tudi države članice evroobmočja, pa tudi druge članice bi lahko bile upravičenke iz Evropskega denarnega sklada. Naj podarim tudi, da vključevanje Evropskega mehanizma za stabilnost je tudi to, da se prizna njegov pomen od vse od njegove ustanovitve. Kako pa se bo Evropski mehanizem za stabilnost razvil v tem kratkem času, glede na naloge, ki so določene v evropskih pogodbah in glede na kompetence. Hvala. Yes, much, Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Sedaj pa dobi besedo poročevalec gospod Manka. Izvolite, Vladimir. E, hvala, gospod predsedujoči. E, hvala tudi soporočevalcem za odlično sodelovanje, poročevalcem v senci in vsem sodelavcem za čudovito delo. E, želim poudariti, da države članice ne bodo same, sposobne obravnavati sistemskih tveganj, ki ogrožajo finančno stabilnost EU ne gre samo za podjetja, kar je bilo že omenjeno, gre tudi za pretrese, eh, ki v globaliziranem gospodarstvu lahko prizadenejo tudi dobičkonosne firme eh, in s tem tudi celotne regije in države. In da bi lahko reševali to vrstna tveganja, potrebujemo tudi inštrumente. Eh, medvladni značaj SM-a danes pa ni dovolj eh, sposoben ublažiti eh, teh skladov, zato bi prenos v evropsko pravo lahko tu pomenila določeno okrepitev. Eh, kratkoročno pa potrebujemo inteligentno reformo, revizijo pogodbe o ESM-u in nadaljnji ambicioniran razvoj v prihodnje individualizem tu ni na mestu, samo skupaj nam bo lahko uspelo zagotoviti eh, večjo stabilnost eh, za EU. Kara kolega Manjka. Najlepša hvala, gospod eh, Manjka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Sedaj pa je na dnevnem redu poročilo gospoda Piperja in sicer o varstvu konkurence v zračnem prevozu. Takoj dajem besedo poročevalcu gospodu Piperju. Izvolite. Ja, dank. Eh, hvala, gospod eh, predsednik, spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Smo Evropa svobode in vrednot, smo Evropa Eh, ki se zavzema za pošteno konkurenco in smo Evropska unija, ki je močna vedno takrat, kadar drži skupaj. Ameriške carine na evropske avtomobile, eh, kitajski poceni uvozi za jeklo in aluminij. Eh, če bo eh, ko eh, Evropa enotna, potem nas to ne bo moglo prizadeti. Seveda pa bo to delovalo samo za pravilnimi osnovami, torej za trgovinskimi pogodbami Evropske unije z vsemi deli sveta. Eh, tako podlago imamo eh, sedaj za novo uredbo 868 za zagotovitev konkurenčnosti tudi za letalski promet, torej za področje, Eh, kjer eh, pravila STO-ja eh, do sedaj niso veljala. Zakaj gre? V drugih delih sveta so letalske linije državno subvencionirane deloma v takšnem okviru, da to izkrivlja konkurenco.